madame la présidente spoštovani kolegi in uh, nadaljujemo z zasedanjem za začetek uh, naj povem da je zapisnik uh, včerajšnje seje na voljo ima kdo kakšno pripombo? Ne, dobro, v tem primeru zapisnik eh, sprejemamo. Popovdne bomo eh, začeli.